Spoštovani kolegi, prvo, poročilo, prvo glasovanje se nanaša na poročilo gospe Regner in gre za zahtevo za odzem imunitete Stevu Brivaju. Gospod Kobrn, postopkovno vprašanje. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, predsedujoča. Zelo sem zaskrbljen v parlamentu naj bi uživali imuniteto, ampak vsakič se mi zdi, da oduzemamo imuniteto poslancem. No, sicer je meni vseeno, ali je ta oseba fašist, komunist, demokrat ali karkoli pač že. Sam bom v vsakem primeru branil njihove pravice. Skrbi me pač, da ne nekno oduzemamo imuniteto. Če to počnemo, bo imuniteta postala sa sama farsa. In eh, nima smisla, da ste član parlamenta, če ne morete uživati zaščite strani parlamenta. In gospa predsedujoča, prosil bi vas, da ne bi nenehno glasovali o oduzemih imunitete, samo zaradi tega, ker je nekdo član stranke Front National. To ni dovolj. Hvala. Hvala, gospod Koburn. Lahko vam zagotovim, da je potekala razprava in eh, tudi posvetovanje v odboru za pravne zadeve smo pa si zabeležili, kar ste dejali. Sedaj pa bomo glasovali z dvigom rok. Kdo je za predlog? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Čoke glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Brazilijo. Gre za potrditev s privolitvijo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje je glasovanje glede posebnega odbora za postopek unije za registracijo pesticidov, njegove pristojnosti, številčno sestavo in mandat. Glasujemo z dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Prehajamo na poročilo gospe Thun und Hohenstein glede geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank. Najprej glasujemo o dveh predlogih za zavrnitev predloga komisije. Gre za predloga spremembe 67 in 68. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Na to glasujemo o začasnem sporazumu. Predlog spremembe 70. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovati moramo še o izjavi komisije in sicer o predlogu spremembe 69. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Pojdimo na poročilo gospe Gerling glede stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij in nizkooglične naložb. Najprej začasni dogovor v predlogu 166 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovati moramo še o izjavah komisije v, in o predlogu 167. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Parlament je torej s tem zaključil prvo branje. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Fernandeza glede letnega poročila Evropske centralne banke za leto 2016. Najprej moramo glasovati o drugem odstavku prvotnega besedila. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. sedmi odstavek, predlog spremembe 13. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog ena. Zdvigam rok. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe osem. Glasujemo poimensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 14. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 26. Gre za odstavek prvotnega besedila. Pravzaprav gremo na predlog spremembe 9 glede 18. odstavka. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Glasujemo po imensko. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o prvotnem besedilu v dveh delih. Prvi del 18. odstavka. Glasujemo poimensko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 10. Glasujemo poimensko. Uh, Predlog spremembe 10 glasujemo poimensko. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 26. V treh delih. Prvi del glasujemo poimensko. imensko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Konec glasovanja sprejeto. In še tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to glasujemo o prvotnem odstavku 27 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 11. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 31. Prvotno besedilo. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 32. Prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. In tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 35, eh, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Odstavek 38, prvotno besedilo v treh delih. Prvi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 40, predlog spremembe 17, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 12 pri 44. odstavku. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 45, predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Po odstavku 46, predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o resoluciji v celoti glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Fernandez. Next we will vote on the report by Mr. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospoda Buzeka glede pospoševanja inovativnosti na področju čiste energije. Glasujemo o resoluciji v celoti. Glasujemo poimensko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. S tem smo zaključili z glasovanjem. Prosila bi vas, da zapustite dvorano, če to želite, zato da lahko nadaljujemo z obrazložitvami glasovanj.